delamo na številnih temah ali pa so tudi številna področja, kjer pričakujemo od komisije predlogov. Tukaj gre za zelo pomembno zakonodajno delo. Vse, kar boste danes omenjali, je zelo visoko na našem dnevnem redu. Koordinirate Se, torej, pravkar eh, sem prišla iz Evropskega parlamenta za zdravje in zato to omenjam, vem, da koordinirate tudi druge eh, teme, ki bi jih tudi morda lahko omenili. Uh, eh, naprimer, uh, certifikate za uh, nadomestne zadeve, to je zelo pomembno, uh, ko gre za poudarek na krožnem gospodarstvu. Uh, in tako naprej. Torej, sedaj vam bom kar predala besedo, lahko nam podate svoj uvod, potem pa sledi izmenjava mnen. Izvolite, gospod Katenen. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me eh, povabili. Eh, vedno je zelo lepo imeti izmenjavo mnen. Danes se bom v svojem uvodu osredotočal na krožno gospodarstvo in pa na teme, ki so s tem povezane. Kot vedno pa bom seveda pripravljen odgovarjati eh, tudi na eh, druge stvari, naprimer na vprašanje v zvezi s certifikati. Eh, poskusil bom odgovoriti na vsa vaša vprašanja, čeprav ne vem, če mi bo to uspelo. Veste, da dobro napredujemo pri izvajanju akcijskega načrta za krožno gospodarstvo danes smo, eh, do danes smo predstavili ali sprejeli 80 odstotkov vseh ukrepov januarja eh, smo eh, predstavili oziroma uvedli svežen, ki bo tudi predstavljal veliko spodbudo za eh, evropsko gospodarstvo, ki se bo pomaknilo v smeri krožnega gospodarstva. Ta svežen ima štiri elemente. Prvi je Evropska strategija za plastiko, drugi element je okvir za spremljanje indikatorjev, potem tretji je umestnik med zakonodajo z področja kemikalij, proizvodov in odpadkov in četrti element je poročilo o kritičnih surovinah. Naj začnem s strategijo o plastiki. Torej, eh, imamo strategijo za pametno, inovativno in eh, trajnostno industrijo plastike, kajti eh, eh mi bi radi eh, ustvarili na tem področju nova delovna mesta, eh, radi bi eh, spodbudili rast. Eh, um, in tukaj delujemo vzdolž nekaterih um, pomembnih področjih. Torej, prvič, radi bi uh, izboljšali e, ekonomiko in pa kakovost e, recikliranja plastike. Do leta 2040 bi želeli, da bo vsa plastična embalaža takšna, da jo bo mogoče ponovno uporabiti in reciklirati. In želimo tudi vzpodbosti uh, visoko kakovostno reciklirano vsebino. Uh, izboljšali bomo tudi ločeno zbiranje in pa spodbudili bomo tudi popraševanje po reciklirani plastiki. Uh, namen bomo sprožili tudi eh, kampanjo, eh, ki bo namenjena tako industriji kot tudi javnim organom. Naj poenostavim, radi bi ustvarili enotni trg za recikliranje plastike. Potem druga točka. Radi bi zamejili odpadke plastike in pa smetenje, vključno za mikroplastiko, okso, razgradljivo plastiko in pa plastiko za enkratno uporabo. Uh, kajti um, ukvarjali se bomo tudi z uh, plastičnimi odpadki in pa z uh, onesnaževanjem za mikroplastiko v oceanih. In sicer se bomo osročali uh, na to, uh, radi bi zamejili uporabo plastike za enkratno uporabo in pa prilagodili tudi ribiško opremo. Uh, Eh, treba je okrepiti tudi ulaganja in inovacije eh, v eh, verigi dodane vrednosti. Potrebno je več ulagati v raziskave in inovacije, tako da bomo zapolnili z vrzeli v znanju. Leta 2018 bo komisija predstavila tudi strateško raziskovanje inovacijsko agendo za plastiko, medtem ko bo do leta 2020 Evropski program obzorje 2020 ulovil dodatnih 100 milijonov evrov vlagal v inovacijo na področju eh, plastike. Ehm, torej, v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko smo ustanovili tudi ehm, eh, podporno platformo oziroma platformo za finančno podporo krožnemu gospodarstvu. In četrtič, mi si želimo tudi na globalni ravni znižati onasneževanje s plastiko, kajti potrebni so tudi globalni ukrepi. Mi bomo spodbudili sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami, zato da bomo kos plastičnim izzivom. To vključuje tudi večstranske pobude na področju plastike strategija je rezultat močnega sodelovanja eh, z inštitucijami Evropske unije, pa tudi držav članice industrije, uporabnikov, potrošnikov in pa civilne družbe. Dovolite še nekaj besed o eh, zmogljivostih, eh, pristaniških zmogljivostih, sprednjih zmogljivostih. Radi bi zamejili uhajanje plastike v okolje, zato je komisija sprejela nov predlog o pristaniških prejemnih zmogljivostih. Cilj je ta, da bi izboljšali, znatno izboljšali morsko okolje. Cilj je ta, da bi zagotovili to, da bodo eh, ladje svoje odpadke prinesle v primirne sprejemne zmogljivosti, ne pa da odpadke vržajo v morje. Potem je tu še ena pomembna točka v svežnu in to je spremljevalni eh, eh, okvir, ki je sestavljen iz desetih poglavitnih indikatorjev, s katerimi merimo razvoj oziroma napredek pri prehodu v krožno gospodarstvo. Pomembno je razumeti vzorce, tako da vidimo, eh, ali smo zadostno ukrepali. Tako bodo lahko politiki preverili eh, oziroma opredelili poglavitne prakse in pa opredelili prioritetne področja, kjer je potrebno ukrepati. Ta okvir ni pomemben samo za tiste, ki oblikujejo politiko, to lahko uporabljajo vsi, pa naj bodo to potrošniki ali podjetja. Um, v skladu z načelom subsidijarnosti so potrebni ukrepi tudi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zato da bi spodbujali prehod na krožno gospodarstvo. Dovolite, da omenim še umestnik med kemikalijami, proizvodi in odpadki. Torej, treba je pojasniti predpise v zvezi z sekundarnimi surovinami. To je v srcu krožnega gospodarstva. Zato smo sprejeli sporočilo o umestniku in uh, smo tam predlagali uh, štiri, uh, načrt, kako bomo odpravili štiri uvire za uh, to, da posebej bomo po sekundarnih uh, uh, uh, surovinah. Prvič, potrebne so dodatne informacije. Uh, drugič, Druga uvira je prisotnost zaskrbljujočih snovi v recikliranih materijalih in pa izdelkih, ki so izdelani iz tega. Potem e, so tukaj težave pri uporabi kriterijev e, na področju konca odpadkov in četrtič ni jasnosti in doslednosti pri uporabi metodologij, ki jih uporablja Evropska unija, zato da bi klasificirali snovi in odpadke. Cilj je ta, da bi uvedli ukrepe do konca leta 2019 eh, in da bi to podprli z trdnimi dokazi. Eh, na podlagi analiz pa bo komisija predlagala tudi nadaljne zakonodajne ukrepe. Potem je tu še en vidik, ki je eh, del našega prehoda na krožno gospodarstvo in sicer je predlog za pregled direktive o pitni vodi. To bo pomembno za potrošnike, zato da bodo dobili eh, poceni vodo s tem ukrepom bomo tudi zapolnili vrzeli na področju vode. Treba je ukrepiti preglednost oziroma predpise o preglednosti v predlogu in treba je ukrepiti zaupanje v pitno vodo iz pipe. Na ta način bomo tudi znatno znižali uporabo osekleničene vode. Prve ocene eh, dokazujejo, da bi na ta način lahko um, letno privrčevali 600 milijonov evrov. Eh, tako bi lahko znižali tudi uporabo plastičnih steklenic in pa smetenje eh, za plastiko. Spoštovane gospe in gospodje, vse to je že na mizi. Torej, naj vam za sklep še nakratko omenim, kaj načrtujemo v tem letu. Eh, prizadevanja komisije, da bi zagotovili krožno in nizkooglično prihodnost, se bodo nadaljevala tudi v letu 2018 in kasneje. To leto načrtujemo. Um, okvir za politiko produktov. Eh, želeli bi eh, to, da bi eh, na ta način nagnili javnost in pa potrošnike, da bodo sprejemali odločitve, ki so v prid oziroma v korist krožnemu gospodarstvu. Komisija bo razmislila tudi o tem, kako bi lahko preprečili ali pa nadomestili uporabo plastike za enkratno uporabo. poskušamo ravnati tako, kot pridigamo. Ustanovili smo eh, notranjo eh, strategijo za plastike v Evropske komisiji, zato da bi znižali uporabo teh plastičnih steklenic. Če boste obiskali komisijo, boste eh, videli tudi konkretne rezultate. Torej, jaz bi rad izval Evropski parlament, zato da bomo videli, katera evropskih inštitucij je bolj krožna, v svojih dejavnostih. Hvala lepa. Prvi krok govornikov, potem boste lahko odgovorili v bloku, potem pa bomo prišli k drugemu krok. Torej, slednje, kar ste dajali, bi morali res sprejeti. Torej, tekma med parlamentom in Evropsko komisijo kar se tiče krožnega gospodarstva, torej kdo je najbolj krožen pri svojem praktičnem delu. Okrožne gospodarstvo in načrti se nam zdijo izredno simpatični. Prosili pa bi za to, da boste potem tudi konkretni, kaj ti potrebujemo konkretni. Torej, vi ste pristojni tudi za okolje in zdravje. In Evropski parlament, komisar Andro Kajtis, Eh, me je danes zjutraj eh, še nekoliko frustriral, dejal je, ob koncu leta bodo analizirali položaj. Jutri je treba začeti za delom in hitro je treba imeti na mizi konkretni predlog. Hvala lepa. Od predsednika, hvala lepa za to, da danes eh, z njim lahko razpravljamo o krožnem gospodarstvu. Eh, tu obstaja nekaj, kar je, nujno, kar je neobhodno za eh, izvajanje tega akcijskega načrta. In to pomeni, da uskladimo eh, ukrepe na smiselen način in sicer potrebujemo netoksično okolje. Torej, kdaj, potrebu, kdaj bomo dobili strategijo z tega področja, kako bo komisija zagotovila to, da bodo pobude krožnega gospodarstva vključene v strategi to strategijo, da ne bo prišlo do um, neskladja. Um, treba je spodbujati recikliranje, kajti to je trajnostni skladja. Um, treba je spodbujati recikliranje, kajti to je trajnostni. Torej, sedaj prehajam k a, moj najljubši temi nove strategije in zato bi vas vprašal sledeče. Kako napredujete pri tej strategiji, katere bodo prioritete v novi strategiji in dokaj? Hvala lepa. Gospod komisar Katajnan izziv, ki ste nam ga predlagali, je zelo težek, ampak to, kar ste predstavili, je zelo pozitivno. V um, parlamentih smo izvolili novega predsednika in pitna voda je včasih prihajala iz Italije, sedaj pa prihaja iz Nemčije. No, saj je popolnoma vse eno. Ampak če si pogledamo, koliko steklenic vržemo stran, potem eh, moramo najprej pomesti pred lastnim pragom potem pa bomo videli, kako daleč bomo lahko prišli. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo je bil sprožen pred dvemi leti in pravite, da dobro napredujemo. Moram priznati, da uh, so se določene stvari res začele premikati. Eh, sedaj imamo strepraviti, preden bomo dosegli krožno gospodarstvo in nismo še pri koncu tega seznama. In sedaj eh, nekaj konkretnih vprašanj. Prvič, ali se strinjate z menoj, da je eh, pomembna točka ta, da imamo dobro politiko proizvodov, ekodizajn? Kako uh, daleč je Evropska komisija sa svojimi predlogi? Potem drugič, javna naročila. Tudi to je zelo pomembno. To je nekaj zelo pomembnega, zato da bomo spodbudili krožno gospodarstvo. Uh, in da bomo spodbujali eh, nakupe v smislu krožnega gospodarstva. V nekaterih državah članicah že obstajajo projekti. Mislim, da ima komisija nalogo in priložnost, da eh, to zagotovi tudi na evropski ravni. Ali boste to storili? In tretjič, akcijski načrt vsebuje tudi nekatere ukrepe, ki so povezani z biomaso pri novi različici o direktive o obnovljivih virih energije vidimo, da obstaja, pove, da še vedno ni povezave med energijsko politiko in materijali. Sedaj vas sprašujem sledeče. Kako bo lahko komisija zagotovila to, da bomo uporabljali um, metodo kas, kaskade za energijo? In še zadnja točka. Zadnji svežen uh, vsebuje tudi nadzorni okvir. Ali lahko lahko s tem okvirom merite učinke ukrepov? Ali lahko s tem okvirom merite, če je krog že sklenjen? In petič, strinjam se z vami, oziroma strinjam se z Evropsko komisijo, da je eh, prepoved eh, plast, uvoza plastike z eh, Kitajske nekaj dobrega. To je dobra priložnost za inovacijo. V obzorju 2020 je treba za to nameniti sredstva. Ali lahko komisija poskrbi za to, da se bo ta denar stekal eh, na prava mesta in da eh, bomo s strukturnimi skladi tudi vzpostavili eh, prioritete? In moja zadnja točka, katere načrte ima Evropska komisija za to, da bo krožno gospodarstvo prioriteta po letu 2020? katere ukrepe uh, predvideva komisija že za obdobje po 2020? Hvala lepa. Torej, postila sem vam uh, nekaj več. Bojim se, da gre tukaj bolj za tekmo o tem, katera inštitucija dela večje kroge, okrog izziva in svet uh, in to zasledimo povsod. In to predstavlja realen problem. In zato se ta hip države članice eh, načrtujajo opustitev plastike in sicer to narekujajo. In to je mogoče dobro iz moralnega vidika, ampak po drugi strani eh, vidimo, da to vodi k bolj razdrobljenemu trgu in to predstavlja korak nazaj in to nam dolgoročno verjetno ne bo pomagalo. Ljudem hvala. Hvala lepa da ste se držali časovne omejitve. Gospod Eikaut. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Držal se bom teh dveh minut. Hvala lepa, gospod eh, Katajnen. Letno izmenjujemo mnenja in spominjam se zadnjega obiska, ko niste bili zadovoljni, zelo smo vas kritizirali in potem ste sklenili, dobro, vsi se motimo, vsi narobe ukrepamo. Danes pa smo nekoliko bolj zadovoljni, kaj ti na mizi imamo nove predloge z področja plastike. In to kaže, da se premikamo. Seveda, pa uh, smo si pogledali akcijski načrt, eh, ki ga je predstavila Evropska komisija in eh, mi zadevo gledamo širšega vidika. To je ena tema, ki je še vedno precej nejasna in to je ekodizajn. Zato bi rad slišal, kakšne načrte ima ta komisija, zato da bo zagotovila, da bomo razširili ekodizajn vemo, kako učinkovit je lahko ekodizajn in eh, vemo, da zanj obstajajo priložnosti, ampak to, kaj mora iti za nekaj več, kot je energetska učinkovitost, to, kaj mora iti tudi za eh, uporabo materialov. In komisija ni bila povsem jasna, kaj bo storila, preden bo nastopila nova Evropska komisija. Potem pa je tu še vprašanje biomase. Pred nami je e, velika razprava v trialogu o direktivi obnovljivih virih energije, ampak v tem akcijskem načrtu e, imamo primere oziroma omembo tega, kako bi lahko uvedli e, biomaso in zanima me, kaj lahko tu pričakujemo. To je namreč eden ključnih izzivov. Vsi vemo, da je ob koncu biomasa tudi vir, ki je redek, omejen. Kako bomo zagotovili to, da bomo na optimalni način uporabili biomaso in um, kaskadna uporaba bi bila primirna? Torej, zanimajo me uh, vaše besede oziroma rad bi slišal še kaj več v zvezi s tem, kaj ti tu. Uh, prosim vas za odgovore. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Eh, ne morem veliko dodati eh, k temu, kar je povedal eh, danes gospod Andrej Kajtis. Vprašanje je zelo pomembno. Če zdravila ne delujejo zato, ker smo jih preveč zaužili in ker so bakterije postale bolj odporne, potem moramo ukrepati. Toda ta hip nismo povsem prepričani o tem, da je zakonodajno ukrepanje najbolj učinkovito. Ne izključujemo a, možnosti za spremembo direktive, ampak to si moramo bolj poglobljeno pogledati. Potem obzore 2020. Komisija bo še naprej podpirala raziskave, ki bodo privedle do nove inovacije. Eh, pri eh, razvoju novih antibiotikov. Potem gospod Poč je vprašal, kdaj bo komisija predstavila eh, strategijo. Mislim, da jo že imamo in sicer strategijo iz leta 2015. In to je treba razumeti kot prvi korak. Sedaj smo v fazi izvajanja, kot sem dejal v svojem uvodu. 80 odstotkov ukrepov, ki smo jih opredelili v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo 2015, je že sprejetih ali pa predlaganih. Vsaj po mojem mnenju je bil to prvi niz ukrepov. To je bil prvi poskus, da bi opredelili, kaj pomeni krožno gospodarstvo katera področja bi eh, morali um, opredeliti za to, da bi spodbudili krožno gospodarstvo. In to gotovo ni zadnji svežen z tega področja. Svet se spreminja, tehnologija se spreminja. Dejal bi, da uh, komisija eh, ne bo predložila novega um, akcijskega načrta, ampak želim si, da bi to storila naslednja komisija ne samo strategijo, ampak tudi akcijski načrt. No, nekaj bom potem povedal še o endokrinih eh, motivcih. Eh, na tem področju že nekaj časa poteka delo. In to bo prišlo tudi na bolj politično raven v nekaj tednih ali pa morda mesecih. In mogoče bomo še letos našli rešitev za to področje. Zadeva je precej zapletena, ampak tudi zelo pomembna, tako da eh, se res želimo, da bi imeli vse posodobljene informacije in znanje o tem. No, potem ste omenjali v okviru krožnega gospodarstva še ekodizajn. To je res eh, izjemno orodje, ki je prineslo številne koristi. To vi veste celo bolje od mene. Prvi ukrepi v zvezi z ekodizajnom in pa energetskimi oznakami bodo že prispevali k prihrankom na področju energije do leta 2020. In če nam bo uspelo eh, spraviti skozi še šest novih proizvodov, mm, ki jih zadeva tudi direktiva v ekodizajnu, potem bomo prihranili eh, približno isto količino eh, energije, kot jo v enem letu porabi Švedska. To bomo dodali k prihrankom, ki smo jih že naredili in ki so enaki porabi uh, Italije. Nekateri pravijo, zakaj se Evropska unija umešava. Pravijo, da bi Evropska unija morala biti velika pri velikih eh, stvarih in majhna pri majhnih, ampak eh, mislim, da je to področje tako, da eh, si res zasluži našega ukrepanja. Včasih uh, lahko tudi majhen ukrep veliko prinese. upam, da bomo še tekom tega mandata razširili področje uporabe za ekodizajn. Kot ste rekli, gospod Eichhout, bi ta, to področje uporabe eh, moralo biti razširjeno tudi na uh, učinkovito uporabo virov. Naloga ni lahka, ampak. Uh, Eh, to bo tista velika riba, ki bi jo morali ujeti. To je tisti pomemben ukrep. Potem eh, je treba razmisliti tudi o možnosti reciklaže eh, določenih proizvodov. Tudi to bi lahko vključili, ampak za vse to bo potreben čas in tega vam zdaj ne morem obljubiti. Bo pa komisija razmislila o predlogih in če bi se jaz sam lahko odločal, bi to že storil. potem nekateri ste omenjali kitajsko prepoved uh, uvoza plasti. Uh, eh, zagotoviti ustrezne inovacije, spremeniti bo treba tudi uredbe oziroma zakonodajo in tehnološke inovacije bomo potrebovali, žgejo ali pa uh, pošljajo na odlagališča. Uh, morali bomo najti bolj in te je rekel, da tudi posamezne države sprejmajo nacionalne ukrepe in da to ovira evropske rešitve. Delno je to res. Ampak po drugi strani pa eh, pregledamo različne vrste embalaže. E, trenutno se uporablja preveč različnih vrst plastike za embalažo. E, predstavlja reciklirana plastika. Torej, 94 odstotkov plastike je nove, na novo telefone. Vendar pa danes ne vedo, ali, plastika, uh, ali je plastika reciklirana. Mi želimo ustvariti tudi enoten trg za recikliran foruma o najboljših praksah. Uh, in sicer piše v mestu Freiburg ali je kdo od tam. To mest plačate en evro in dobite pravo skodelico iz trde plastike. In če se hočete te eh, skodelice potem eh, znebiti, jo lahko odložite kjerkoli na podobnih mestih in tam dobite evro nazaj. Eh, razdrobil zaradi nacionalnih ukrepov. Potem mikroplastika. Ampak ni pa tudi nobenega dobrega razloga, zakaj bi s tem nadaljevali industrija že ukrepa, um, sprejemajo prostovoljne ukrepe za to, da bi omejili uporabo ali pa. Najbolje eh, pa bi bilo sodelovati na mednarodni ravni. Mi imamo eh, evropski problem, pa eh, kaskadni pristop. Mm, žal mi je, ampak tukaj ne moramo predlagati nič novega. So možnosti za nove vire biomase. V nekaterih državah je biomase ogromno, gre za eh, neomejen. Eh, no, mm, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, bom tukaj eh, zaenkrat zaključil. Hvala. Zdaj pa drugi krok. Ena minuta, eno minuto dobi vsak prvi gospod Florenc. Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik. Nekaj stvari mi je bilo zelo všeč. Po eni strani kakovostni standardi pri recikliranih proizvodih, to že dolgo zahtevamo. Če mi trg eh, za kakovostne eh, reciklirane proizvode, zato potrebujemo ustrezne standarde, drugače ne bomo razvili trga. Saj kupci ne bodo gotovi, ko bodo kupovali kar ni pomembno samo za energijo, ampak tudi za sorovine, kajti drugače bo vse zaston kar pomeni, da moramo upoštevati material. Pa še eno vprašanje k plastiki. Radi bi spremljali življenjski cikl plastike, ne samo eh, več reciklirati skodelice. Dobro, to je oziroma lončke, mm, to je ena stvar, ampak vprašanje je, kako to narediti pri zadeva za enkratno uporabo. Hvala. Hvala, gospod Lajnen. Hvala lepa. Sam vodim eh, delegacijo za Kitajsko, za odnose s Kitajsko v Evropskem parlamentu že pred enim letom. Bi lahko povedal, da bodo Kitajci tukaj zaprli vrata, kar je bilo vidno že pred enim letom. Zdaj imamo ogromno odpadkov preveč. Kitajci tukaj zaprli vrata, kar je bilo vidno že pred enim letom. Zdaj imamo ogromno odpadkov preveč bomo mogli spraviti v mm, reciklažno linijo. Vprašanje torej, ali vemo kaj več o tem. Danes govorimo predvsem o plastiki z vami, kar je seveda velika tema. Del mojega vprašanja. Mm, so mi manjkali standardi, ampak mislim, da ste rekli, da nameravati postaviti standarde za reciklažo plastike? Veliko podjetij zahteva neke, neka pravila, se ne vejo katere. Da se bela barva v recikliranem, v recikliranem vedru se slabše prodaja kot bela barva v eh, belem eh, loncu oziroma vedru zato potrebujemo strezno eh, strategijo, da to sporočamo. Hvala lepa, gospoda Temaki. Hvala. Eh, hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam. Pozdravljam eh, to idejo recikliranja plastike, bi pa rada postavila naslednje vprašanje. Kako mislite, da bi Evropska unija morala spodbujati uporabo materijalov, ki naj bi nadomestili plastiko? Treba je priznati, da ti materijali še ne morejo konkurirati z nizkimi cenami, eh, torej niso konkurenčni plastiki. Potem druga stvar, eh, ki je povezana s problemi povezanimi s plastiko, pa je naslednja. Eh, in sicer gre za to, kaj se dogaja izven Evrope, kakšno sodelovanje mislite, da bi bilo možno s tretjimi državami. Ne mislim tukaj samo na Kitajsko, ampak tudi na druge tretje države. Hvala. Thank you. Ja. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod uh, Katajnen. Pozdravljamo svežen za plastiko in pa vse dejavnosti v okviru plastike. Po mojem mnenju greste v pravo smer. Edino vprašanje pa je, ali ste dovolj ambiciozni. Plastični odpadki ne samo na naših plažah, ampak tudi na odlagališčih in krajih za kompostiranje. Poglejte si tole čajno vrečko iz prugem sanju. E, to predstavlja velike probleme za naše obrate in e, povzroča tudi veliko mikroplastike. In e, tukaj imamo kapsule za mleko, za kavo. Veliko je načinov uporabe, ampak prej ali slej se bo s tem uh, treba začeti ukvarjati in komisija bi to morala tudi vključiti. So povezani tudi drugi elementi obravnave odpadkov. Uh, problem je tukaj z davčnimi sistemi oziroma fiskalnimi uh, problemi. Šanja povezana z reciklažo plastike. Hvala. Uh, Hvala, gospod Delej je naslednja. Hvala, pozdravljeni. Uporabljamo kozarce. Uh, In eh, mislim, da je to vprašanje predvsem za eh, državljane, torej peticija glede završkov v hrani, kakšni ukrepi bodo sprejeti. Vem, da določene države so zadržane, imamo akcijski načrt, ampak eh, je tudi završkov v hrani zaradi zmede pri oznakah. Sama kot eh, kmetovalka tak ukrep na evropski ravni, kajti preveč državljanov eh, je, ki nimajo dovolj hrane. Hvala. Gospod Parnjo. Potem stare baterije v iPhone-ih eh, in Apple-ovih proizvodih. Eh, francoska vlada je predlagala, da se na električne aparate eh, doda nalepka eh, z vsemi ustreznimi informacijami. Tako vse, ko bodo pozdravimo, morali pa bi ukrepati tudi na evropski ravni. Ali imate vi kakšen predlog? Hvala, gospa Bonafé. Grazie, presidente. Ma Hvala lepih in nismo se osredotočali na prvi del in sicer gre tukaj za eh, znižanje odputk, odpadkov eh, na različne načine, za ekodesign in mislim, da je napočil trenutek za predstavitev tega predloga. In še nekaj. Vi eh, ste predstavni tudi za ulaganja in konkurenčnost. Konkurenčni v takšni smeri, da bomo okrepili ulaganje v infrastrukturo, tako da bomo lahko um, omogočili prehod na krok. Kolegov, če ne, pa besedo predajam kar gospodu komisarju. Hvala. Tekom življenjskega cikla EFSI-ja smo videli, da je zelo malo projektov zaprosilo za sredstva iz EFSI-ja, torej projekti, ki bi bili povezani s krožnim gospodarstvom. Možna razlaga za to je, da operaterji dodatnega denarja ne potrebujejo. E, prosim vas pa za vašo podporo, da to e, sporočilo in to možnost predstavite tudi operaterjem krožnega gospodarstva, tako da bi se jih več vključilo. EFSI je namenjen to, eh, redke so bile te izjeme. Potem plastika za enkratno uporabo. Imamo svežen glede plastike za enkratno uporabo. Eh, to je zakonodaja, ki se izvaja na različno. Uvedli eh, neke vrste davek, ki ga je treba plačati za uporabo eh, teh zelo tankih plastičnih embalaž iz plastike za enkratno uporabo. In to je vplivalo na vedenje ljudi. Bolj šnikov glede mm, enkratne uporabe plastike. In to je res dober primer. Ni nujno, da imamo vedno um, zakonodajo, ki ljudi sili k ukrepanju. Lahko uberemo tudi bolj širok pristop kjer bodo države članice, bi to tudi delovalo. Če uspe eh, politikom oziroma tem, ki se ukvarjajo s temi zadevami, vplivati na vedenje ljudi, je to eh, zelo pomembno in to je tudi pot eh, še razširiti področje uporabe direktive o plastiki za enkratno uporabo. Eh, eh, ne vem, katere materijale vse bomo vključili, ampak eh, gre za lončke iz plastike za enkratno uporabo ali pa slamice. Ne vem točno, katere proizvode vse. Ga je tudi viro nasnaževanja mori in če bomo uspeli zmanjšati uporabo teh proizvodov, ki pogosto ležijo tudi na plažah, potem bo to že del rešitve. ne bi rad poimensko navedel nobene države, ker <coughs> še ne vem točno, kako se bodo stvari odvile, ampak eh, verjetno bodo odpadki šli v smeri Azije, v druge države, moramo pa tudi eh, odvile. Ampak eh, verjetno bodo odpadki šli v smeri Azije, v druge države, moramo pa tudi eh, potrebovali standarde. Mm, želimo si oblikovati standarde za plastično pakiranje oziroma embalažo, eh, taka, da se jo bo dalo reciklirati. Gospa Etenmeki eh, je tudi postavila. In s tem je vse v redu, ampak problem, s katerim se v tem trenutku soočamo, je, da je naš meni eh, bio razgradljiv. Eh, biorazgradljivi materijali se lahko razgradijo samo v določenih okoliščinah, tudi uporabo novih uh, surovin, naprimer, naprimer uh, nafto, uh, iz, ukvarja s tem vprašanjem. Sam želim politiko krožnega gospodarstva in plastike prenesti tudi na naš dialog na visoki ravni s Kitajsko in pa tudi z. Potem eh, obdavčitev ali bi morali oblikovati davčne spodbude. Te možnosti zdaj raziskujemo, ne vemo še, s katerimi bi lahko eh, dosegli naše cilje. Obdavčevanje plastike tukaj je druge namene stvari so zapletene. Uh, imamo platformo, ki se ukvarja s to temo in ključno vprašanje tukaj je, kako meriti završke v hrani. Odkud ti završki pri. O tem, ali naj bodo odgovorne države članice ali bi potrebovali ukrepe na. Uh, evropski ravni. Pa ustvarjati vtisa, da nič ne naredimo na tem področju. Problem je resen. Želimo pa najprej uh, dobro razumeti ta problem, preden se bomo lotili ukrepanje na evropski ravni. Mm, to je podobno kot eh, energetsko označevanje. In potrošnik let Eh, potem to lahko zelo vpliva na vedenje potrošnikov. Hvala, ker ste predstavili ta problem. Bi pa potrebovali več. Hvala za vašo pozornost. Uh, Hvala, gospod komisar. Eh, kot eh, vedno se vam zahvaljujemo, še naprej bomo delali na tem in upam, da bomo te dosje zaključili še pred letom 2019 tako da bomo lahko rezultate predstavili našim državljanom. Najlepša hvala, razprava je bila zelo zanimiva. Yeah, I know. We can discuss it whenever you want. So um, we don't have to get...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

Uh, uh, Kratki odmor, ker uh, moramo počakati na gospoda Gerbrandija. Deset minut pauze in potem nadaljujemo. Gospod Gerbrandini tukaj. Okay, dear colleagues, if you take your seats, maybe we can... Taj, kolegice in kolegi, morda lahko začnemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za izmenjavo mnen z gospodom Brujniniksom, direktorjem Evropske agencije za okolje. Pozdravljeni. So, as you know, this is customary annual exchange of views with the director of the agency in order Torej imamo izmenjavo mnen uh, o delovnem programu agencije. In so leto 2018 ali 2019, katero leto? So, director, of course, uh, we are willing to listen. Gospod direktor, z veseljem vam bomo prisluhnili da vidimo, kaj ste si zamislili za naslednje leto v vašem programu. Delegacija NV bo obiskala agencijo v drugem polletju. Po vaši prezentaciji pa bom zaprosila gospoda Gerbrandija in tudi ostale kolege, ki so zainteresirani za vprašanje in komentarje. Zdaj pa najprej vaša predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa za priložnost, da z vami delimo delo naše agencije z vašim odborom. Najprej mislim, da je treba opozoriti na to, kakšno delo opravljamo. V skladu za trenutno zakonodajo in podporo, ki jo ponujamo v letu 2018-2019 in v naslednjih letih, opravljamo veliko poročil, eh, analiz eh, in raziskav. Vedno bolj pa govorimo tudi in delamo na razvijanju agende za leto 2030, pri čemer sodelujemo z partnerji v državah članicah in institucijah in razvijamo. Eh, metode za poročanje, za krožno gospodarstvo, energetski, podnebni paket in eh, trajnostne cilje eh, tisočletja. To je v skladu z našo perspektivo v večletnem programu, ki gleda na vizijo za leto 2050, za vizijo o dobrem življenju na našem planetu. Če si pogledamo, kako se razvija agenda v Bruslju, vidimo, da imamo vse bolj integriran pristop glede poročanja, analiziranja okoljske mm, strategije za jasnimi težišči. Če si pogledamo ekosisteme in družbene sisteme, ki našim državljanom ponujajo ustrezno lepo življenje, se osredotočamo na energijo in povezave med energijo. Če si pogledamo sistem eh, prehranjevanja, imamo tukaj reformo skupne kmetijske politike, omeniti pa moram tudi eh, poročilo o prehranjnih sistemih, eh, kjer kmetijstvo ni edino področje za sistematskim pristopom Tudi tukaj bi lahko razvijali poročanje, kar zadeva urbane sisteme, bomo v tesnem sodelovanju z našimi partnerji tukaj in z GD regijo podpirali agendo za trajnostni urbani razvoj, ko pa gre za mobilnost, delamo predvsem na razogličenju eh, prometa in povezavo z eh, kakovostjo zraka. Naj opozorim na eh, zadnja poročila na področju mehanizma za promet. Eh, smo imeli lansko leto poročilo za, za eh, prehod, za trajnostni promet, letošnjo poročilo, ki je pravkar išlo, pa se sredotoča na osnoveseževanje morja in zadeve povezane z letalstvom. Dve vroči temi torej. Naj opozorim tudi, da v našem pristopu na osnovi znanja, ki temelji na spremljanju podatkih, indikatorjih, oceni in na znanju, spostavljamo zelo močno povezavo med monitoringom in podatki. Tukaj predvsem sodelujemo z GD za okolje in podnebje in jih podpiramo v tem smislu. Prav tako pa sodelujemo z državami članicami, vodimo mrežo za eh, opazovanje in informiranje o okolju, ki združuje 700 nacionalnih institucij, ki so povezane, kar zadeva indikator in eh, ocene. Tukaj poteka mm, poročanje in tukaj tudi ponujamo znanje. Velika inovacija pri našem delu je vključevanje eh, podatkov, ki prihajajo iz Kopernikusa, satelitskega sistema, ki se osredotoča na eh, kopensko komponento, kjer sodelujemo z državami članicami, prav tako pa uporabljamo tudi atmosferske in podnebne podatke, ki prihajajo iz programa Kopernikus. Če si pogledate, kaj počnemo v povezavi z sedmim eh, programom in prioritetami, gre za programiran do leta 2030. Prva prioriteta in prvi prioritetni cilj je eh, varovanje narave, drugo je nizkoglično gospodarstvo, ki vključuje tudi druge eh, trajnostne cilje. In tukaj še imamo nekaj več SDG-ev, ko govorimo o, o področju tvegan za zdravje. Pomembna naloga, ki jo prav tako izvajamo, je spremljanje in prispevanje k 70. poročilu na osnovi poročil o letnih indikatorjih. V prvem stolpcu vidite prejšnje trende desno, pa vidite naša pričakovanja za leto 2020 pri izpolnjevanju ciljev, ki so navedeni v Akijo. E, ni se treba bati, ne bom vsakega opisoval, se lahko pogledate samo sliko in boste videli, kaj se dogaja. Tukaj imamo težave z implementacijo in veliko zadev bo treba še uresničiti, če želimo izpolniti cilje eh, sedmega programa o, na, o naravnem kapitalu. Če si pogledamo eh, učinkovito gospodarstvo z, gospodarje z resursi, je nekoliko boljše. Če pa si pogledamo vprašanje okolja in zdravja, vidimo samo dve zeleni piki, posod drugot pa imamo rumene in rdeče pike. Sveda bom odgovarjal tudi na posamično vprašanje, ampak takšno je splošno stanje. Zdaj bi se na kratko osredotočil na nekaj ključnih eh, zadev, na katerih je delamo s pogledom v prihodnost. Pogosto se razmišlja, da agencija pripravlja poročila eh, in res pripravljamo indikatorje in poročila, ampak V zadnjih eh, letih smo pripravili pristop, ki temelji na zemljevidu in znanje potem eh, skanjujemo v naši bazi. Novembra smo sprožili indeks eh, za podnebje za čisti zrak. Mm, več sto izvodov imamo in več kot milijon zadetkov. Eh, več kot 5 milijonov gledalcev in eh, čez 700 tisoč obiskovalcev. Tukaj lahko vidite, tam, kjer nimamo pik, eh, ki bi bile obarvane, tam nam države članice ne ponujejo podatkov, ki bi nam omogočili posodabljanje situacije v zvezi z kakovostjo zraka. Eh, je pa to že motiviralo nekaj držav članic. Tri države članice so med tem že začele pošiljati podatke, med njimi Bolgarija in Cipar. Še en primer je Natura 2000 in Smarag 2017. Smarag 2017 omenjam eh, zato, eh, da vam povem, da delujemo tudi v paneuropskem kontekstu kjer želimo eh, zavarovati velika območja narave. Imamo okoli 326 obiskovalcev, ki izbirajo te informacije na dan, kar z tradicionalnim poročanjem nikoli ne bi dosegli. Tukaj gre za močno podporo Naturi 2000, kar eh, zadeva morja, tukaj imamo tudi poročila in ponujemo eh, informacije o eh, pomorskih varovanih, morskih varovanih območjih. Šilo eh, v pisni oblike je poročilo o kakovosti kopalne vode. Se ljudje želijo vedeti, kakšna kakovost je voda, kjer se otroci Ko pa jo tukaj imamo več kot milijon, skoraj milijon in pol za, po izvedih letih privedlo od treh milijonov pogledov na več kot sedem milijonom uh, eh, pogledov v naše zemljevide. Tukaj smo dosegli velik prelom okolja tem poročilu bo bistveno eh, več eh, zadev, ki temelijo na ciljih, kar bo vključevalo tudi investicijske porfelje v smeri nizkogličnega gospodarstva za 21. stoletje in ne prejšnja stoletja. Če zaključim svojo predstavitev v interesu omenjenega časa, bi izpostavil tri izzive, ki nas čakajo, ne samo 2018, ampak tudi 2019 in kasneje. Pati po letu 2022, pri čemer bomo vprašali tudi Evropski parlament. Tukaj so nejasnosti glede eh, večletnega finančnega okvira. Negotovosti imamo v zvezi z Brexitom, tudi v naslednjem letu Prav tako pa se zaključuje sedmi akcijski eh, načrt za okolje. Ne vemo pa, kakšen bo osmi načrt. Vse skupaj je polno negotovosti. Nadaljni zelo pomembne in zato zbiramo podatke, rudarimo za podatki in tukaj želimo izkoristiti eh, geoprostorski sistem, ki ga pokriva Kopernikus, prav tako pa želimo izkoristiti tudi lokalne vire, ki eh, na tradicionalni način spremljajo, ki morajo razviti ustrezno znanje, investirati pa moramo tudi v tesne stike z državami članicami, saj je zato potreben drugačen pristop. Šimer prihajam k naslednjemu izzivu in to so viri resursi. Kot smo zapisali v programskem dokumentu, agencija delovnih prioritet, ki so postale realnost v letu 2018-2019 in sicer je, tukaj gre za mednarodno delo, tukaj smo zmanjšali našo prisotnost in se omejili na podporo institucije Evropske unije konvencije o biološki raznovrstnosti in EUNEJE. Splošna okoljska sestanke in sicer predvsej drastično. Običajno se ne pritožujem zaradi tega, moja naloga je, da s tem velike prioritete in tam blaga delo in zdaj smo že nekaj let zniževali sredstva. želimo zadeve uskladiti. Potem imamo kmetijstvo, eh, biološko ekonomijo in tudi eh, pobudo znanje, ki je potrebno ne samo v Bruslju, ampak tudi v državah članicah. Mislim, da imamo zelo angažirano osebje. Trenutna evalvacija. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gerbrandi bo prvi. Hvala lepa, predsedojoča in naj bi se zahvalil gospodu Skulksu in eh, Brniku za odlično delo, ki ga upravljajo v upravnem odboru v imenu Evropskega parlamenta, gospoda Selinskega in eh, dr. Neja. Gre za letno predstavitev, je izjemno pomembna. Tudi sporočila, ki nam jih je gospod Bravnik podal, eh, Število osebja za 11 odstotkov se je zmanjšalo. To je precej, to je širi več kot eh, poprečje na osnovi dogovora. V Envijo smo poskušali zmanjšati reze v eh, proračunu, vendar pa se je to vendarle zgodilo. In če ta sestrska organizacija povečuje svoje sredstva za 30-40 odstotkov eh, na področju mednarodnih aktivnosti, ta sestrska organizacija povečuje svoje sredstva za 30-40 odstotkov na področju mednarodnih aktivnosti, ki pri nas niso več obstoječe praktično. Zato je, zato je obžalovanja vredno, da se, da se zmanjšujejo te aktivnosti, se jih potrebujem bistveno več. Poleg tega so tukaj dodatne naloge, ki čakajo agencijo trajnostno financiranje, pobuda za trajnostno financiranje. Zelo pomembna zadeva in tukaj bomo odvisni od agencije, da nam eh, ponudi ustrezne podatke in informacije. Še eno vprašanje za gospoda Browningsa. Vem, da agencija vse bolj uporablja satelitske podatke, program Kopernikus. Eh, prav tako izkorišča v veliki meri. Slišal sem, da naj bi od, prenesli odgovornost z EA in jo prenesli na bolj eh, varnostno usmerjene agencije v Evropski uniji. Spremljanje podatkov o okolju Lucef, eh, kakovo zraka. brez teh eh, programov eh, agencija ne bi mogla tako dobro upravljati svojega dela. E, dziękuję bardzo. <clears throat> Jak zwykle. Ki ga objavljate vsako leto. Ne vem, kolikšni meri Evropski parlament eh, uporablja ta poročila. Težko to oceni. In to je mogoče tudi dober kriterij za oceno, v kolikšni meri se sklicujemo na vaša poročila, ko ocenjujemo eh, vzdržnost eh, gospodarstva. na osnovi odločitev sprejetih v letu 2013. to ni dovolj raziskano. Če pogledamo, kako lahko jih, če oboje povežemo, potem bi prišli do 12, od 12 do 1 tleh, o rekli kultivaciji tal. In ogliko in vezavi oglika. Po moje bi bilo to ceneje, kot eh, če gradimo. Je povezano s potencijalom, ki se sicer ocenjuje in sicer gre za morske kulture. Tukaj mislim na potencijal povezan s zabine za Balsko morje kažejo, da eh, v določenih območjih, gre za specifična območja, kakovost eh, bio eh, mase od mikroalt znaša na 100 tisoče ton. Je zelo pomembno, se lahko te mikroalge uporabimo v različne namene. Eh, vključno z tem, da jih vključimo v biološko eh, verigo. Ali tudi to vključujete med vaše. Eh, hvala lepa, hvala lepa, gospod direktor, da ste nas obiskali in z nami izmenjujete mnenja. Najprej bi vam čestital za odličnost za okoljska vprašanja kot politiki v posameznih državah pri javno dostopnih eh, podatkov, ki jih eh, prejemate od držav članic, ne podatkov, ki jih generirate iz svojih eh, virov, kot so satelitske slike. kjer se je močno povečalo število zadetkov v vaši, ki se uporablja za proizvodno toplote. od vseh teh inštalacij, da dobijo v vaših statistikah za določeno državo članico. in uh, alternativnih virih energije. Hvala lepa, gospa Grosset. Hvala, gospod direktor. Zelo pomembno je, da uh, eh, se lahko redno srečujemo, da razumemo eh, težave, s katerimi se soočate, tako težave proračunske narave kot druge. Nažalost, dobro poznamo ta proračunska vprašanja in treba bi bilo pritisniti na države članice, da bi. Imamo študijo učinka, ki je šla pred kratkim in pokazala, da več kot 22 eh, milijonov in pol evropejcev je bilo izpostavljenih leta 2015 Eh, sanitarnim tveganjem v povezavi z vodo, ki so jo pili. Hkrati sanitaren, ekonomski in pa tudi okoljski problem. In kako bi lahko povečali zaupanje državljanov eh, na teh področjih? Govorim pa tudi o ponovni uporabi eh, vode, ki je očiščena. O tem smo že veliko govorili za vsakdanjo uporabo. Potem se soočamo tudi s podnebnimi spremembami v določenih državah, je vse več suše in prečiščevanje eh, torej, vode predstavlja tudi velik strošek za. Eh, ja bi bila zelo vesela, hvala. No, Šilo glede proračuna. Razprava o večletnem finančnem okviru prihaja in agencije so vedno bila ozelenitev zelo učinkovita, če sem čisto pošten. Če ukrepe ozelenitve, razvodenite, lahko se pa se zgodi, da bodo nekateri trdili, da ozelenitev ni potrebna in to bi bila slaba lekcija. To bo področje, kjer bo morala šlo analizo tega vprašanja. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne. Malce preveč, kot sem pritiskala na gumb, zato mi je izpadl mikrofon. Torej, še kdo? Kakšno vprašanje? Ne. Potem prosim profesora Melanija, enega naših predstavnikov v odboru, upravnem odboru agencije, da nam nekaj pove, gospa Nej. To področje je pomembno za prihodnost. Tudi državljanje e, kažejo bistveno več interesa in zaradi tega moram to vprašanje obravnaviti kot zelo pomembno za prihodnost in prihodne generacije. Agencija upravlja zelo pomembno delo. Mislim, da pravite odlično delo, ko gre za spremljanje in zbiranje podatkov, kar je izjemno pomembno, če želimo razumeti in povečati, izboljšati znanje na tem področju. Spremljanje in zbiranje podatkov zahteva veliko sredstev. In če bo šlo tako naprej, se bo pojavila potreba po nekih spremembah veliko partnerjev zahteva več podatkov, ne manj. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bo agencija lahko pogleda, kaj, kar pride z, za monitoringom podatkih, je glede razumevanja, gradnje znanja in eh, dejavnosti. To bo namreč čisto, če moramo kasneje zbirati podatke. Hans eh, povedal si, da se naj bi osredotočili na ukrepe upravljanja za prehod. Kako bi to lahko sploh storili z viri, ki so vam na voljo in kako boste nadevali na tem področju? Hvala. And, uh, in gospod Janoš Zlinski. Hvala lepa. Gospod in gospodje, gospod direktor, najprej bi se zahvalil eh, za vabilo na ta sestanek. Izrazil bi tudi hvaležnost za zaupanje, ki ste ga vložili v nas, tako da smo lahko na, v upravnem odboru IA, e ja, pravkar začenjava z mandatom v naslednjih tednih, zato bi izkoristil to priložnost, da vam zagotovim, da že 20 let spremljam skrbno spremljam delo Evropske agencije za okolje in imam zelo dobro mnenje o tej instituciji. Lahko ji samo čestitam eh, za doslej doseženo za preostanek sveta zunaj Evropske unije je delo Evropske agencije za okolje pravi kazalnik. Eh, tega, kako Evropska unija pripravlja svojo agendo za področje okolja in jo tudi izvaja. To lahko potrdim na osnovi svojega sodelovanja v, v strukturah zužih narodov. Trajnostni cilji, začetja razvojni cilji. Či, So en od temeljev, na osnovi katerih eh, deluje agencija in pripravlja svoje poročila in eh, priporočila. Z delom na upravnem odboru bom, upajmo, prispeval k uspehu Evropske agencije za okolje, prehod na trajnostni sistem z, z socialno komponento je odvisen od podpore, ki jo lahko dobijo od Evropske agencije za okolje. Seveda pa je to odvisno tudi od podpore, ki jo bo ki je bo agencija deležna od Evropskega parlamenta in drugih institucij. Hvala lepa torej za to, da sem lahko spregovoril. Hvala lepa še za enkrat za izkazano zaupanje. In uh, obljubljam, da vam bomo pošteno služili v odboru. In mogoče še kdo z, iz GD za okolje, ki želi besedo. Ne? The second question, perhaps, <laughs> that you don't want to take the floor. In vašo pohvalo bom prenesel tudi našim zaposlenim. Zdaj pa k vprašanjem po vrstnem redu. Najprej, kar zadeva program Kopernikus, eh, kar je spraševal gospod eh, Gervrandi. Agencija, ali eh, čemer moram povdariti, da večina teh proračunskih sredstev se porabi v državah članicah, v gospodarstvo in razkovalnih institucijah, ki bodo državam članicam pomagali razvijati potencijal Kopernikusa skozi za obdobje 21 do 27. Eh, to je izjemno pomembno za našo agencijo. Seveda želimo graditi na več kot desetih letih investicij in eh, želimo seveda, da bi države članice popolnoma izkoristile spremljanja okolja. To bi lahko pomenilo bistveno manjše breme za države članice in veliko več eh, avtomatiziranih informacijskih sistemov. Tega se že veselimo in eh, moram biti odkrit, zelo bi bil razočaran, če. Saj smo več kot deset let eh, veliko vlagali na tem področju. Spremljamo razpravo, smo v stiku z GDP za rast eh, in z partnerji v procesu Koperniku, sključno z Evropsko vesoljsko agencijo, tudi za države članice, saj eh, bodo imeli velike koristi iz eh, uporabe Kopernikusa v enakem sorazmerju, kot so van vlagale. Potem pa so tukaj vprašanja, kako se uporabljajo ta poročila in mogoče izvaja ocena dela agencije in eh, mreže. In v tem smislu smo posredovali informacije eh, svetovalcem, ki pripravljajo študijo našega dela in analize našega dela klimatskega oziroma podnebnega področja. Gre za znanje, ki se razvija, kjer smo opravili temeljne raziskave, veliko pa zdaj poteka v okviru obzorja 2020, pa tudi v skupnem raziskovalnem glede podnebje. Poskušamo najti ustrezen eh, način eh, za oblikovanje poročil eh, za obdobje po letu 2020, tako da bomo podali več podatkov na področju rabital in to je tudi tako naprej. Ko gre za morske ekosisteme, tukaj smo opravili oziroma pripravili poročilo glede hranilnih sistemov v morskih okoljih. Delamo tudi na bioekonomijem, na vlogo, lahko vam posredujem tudi konkretne podatke, tukaj se ne bi spuščal podrobnosti, vsekakor pa na tem področju tudi delamo. Ko gre za kakovost podatkov, ki prihajajo od držav članic in kako jih obravnavamo, na ocene kakovosti, zato imamo algoritme, ki pregledajo podatke, ki jih poroč, o katerih poročajo države. In če kaj ni v redu, potem uh, se sproži rdeči alarm in eh, opravljamo uh, analizo uh, ključnih uh, tokov podatkov in uh, imamo tudi sistem ocenjevanja, na osnovi katerega razvršamo podatke uh, po kakovosti in po imenu vidimo, če so vsi elementi izpolnjeni. Nacionalne referenčne centre, preko katerih zbiramo podatke. In eh, vedno smo tudi v stiku z zaključnimi institucijami iz določenega področja. Če gre za statistične podatke, potem tesno sodelujemo z eh, pristojnimi enotami v Eurostatu bom z veseljem odgovoril na nje. Imamo sistem preverjanja in ocene kakovosti podatkov, ki nam jih posreduje države članice. Ko pa gre za vodo, moram povedati, da je to resna stvar, če ugotovimo, da več kot 20 milijonov evropejcev živijo z, v razmerah, kjer eh, voda predstavlja tveganje za zdravje. Delati moramo na implementaciji, ne samo pri direktivah, ki se nanašajo neposredno na vodo in kakovost vode, ampak eh, tudi tisti, ki se nanašajo na uh, Eh, tisto, kar pripelje do nesnaženja in sicer gre za različne industrije, kar bo treba rešiti na mnogih področjih v Evropi. Delamo na direktivi o pitni vodi, glede obdelave vode, čiščenje voda. Imamo eh, seveda različna področja, na katerih delujemo, lahko vam podam tudi konkretne podatke kar zadeva ponovno upravo vode, glede na pomanjkanje vode, suše in podobno, smo opravili eh, poročilo o ranljivosti na osnovu pomanjkanja vode in tudi mehanizmih odziva, ki vpliva, ki menijo, da trenutno sezonsko pomanjkanje vode predstavlja resen problem, se lahko pogledajo samo poročilo stvar se bo poslabševala, če si pogledamo prognoze glede pretoka vod za, v rekah 2000 vode, kar je resen problem za vse, tudi za kmetijstvo, turizem in tako naprej. Dve poročili smo pripravili in lahko vam jih tudi posredujemo. povezava z reformo eh, na konferenci o naslednji skupni politiki smo bili ena od agencij, ki je mm, podala uvodni govor. Sam sem podal uvodni govor na tej konferenci. In tako kot mi gledamo na to, je kako lahko razmišljamo o prihodnosti kmetijskega in prehrambnega sistema kot Vsaka politika, ki se ukvarja z upravljanjem kmetijstva v smeri izpolnjevanja ciljev, za katere smo se zavezali ne samo v Evropi, ampak tudi v okviru mednarodnih odnosov, če tega ne bi upoštevali, bi šli na vprašanje upravljanja pri kmetijstvu in prehrani, eh, se bolj osredotočajo samo na kmetijski del, po drugi strani pa se ukvarjamo tudi z negativnimi posledicami teh eh, prehranskih sistemov, gre za vplive na. Torej, ko se kmetijski proizvodi preoblikujejo v hrano in jih potem postavijo na trgovinske police, eh, se morajo ukvarjati tudi s tem, kaj se zgodi potem, ko se ta hrana konzumira. Tudi o tem imamo poročilo, ki vam ga lahko posredujemo. Kot rečeno, smo morali zmanjšati osebje, smo pa dodali nekoga, ki deluje na kmetijskih indikatorjih in sodeluje z GD Agri eh, pri tem dosejo, kar bomo vključili v delo, ki ga bomo opravili na področju LULUCE e v prihodnosti. To je prav gotovo ena od prioritet. Na splošno lahko tudi povem, da. z veseljem sprejemanja. In če si pogledamo eh, reputa reputacijo in življenje pise dveh novih imenovanih kandidatov, so leto je drugi naslov našega delovnega programa, ki govori o eh, pretvori trajnosti. Vse naše delo poteka na celotni verigi. In z veseljem bomo sodelovali za vaš upravni odbor. Prav gotovo e, upamo, da smo izbrali dobre strokovnjake. Hvala lepa torej za vaš prispevek. Z nami sta dva gosta iz e, GD Klima in DG, e, GD Move. Začeli bomo za razpravo. Besedo boste dobili povabilo. Zelo smo veseli eh, za eh, to priložnost, za izmenjavo mnen. Pa eh, bo potekala v duhu končnega sporazuma in komisija je na vsak način pripravljena eh, standardih in priporočenih praksah. In tudi v zvezi z eh, elementi izvajanja, tukaj gre za široko področje sa številnimi elementi, Peter bo o tem povedal kaj več in o tem se sedaj pogajamo in to bi morali sprejeti eh, junija na naslednjem svetu IKEA. In povedala vam bom, eh, kaj je potrebno za to, da bo Korsija zaživel. Eh, še več pa bomo eh, izvedeli po juniju, kaj je to še delo v teku. To je zelo koristna um, priložnost, zato da vam povem, kaj se ta hipa dogaja, da vam povem, kakšno je stanje. za eh, predpise za izvajanje in pa za trden sistem izvajanja, zato da bo to eh, močen in verodostojen sistem. Eh, mi imamo kar nekaj izkušenj v zvezi s tem in potrebno je zagotoviti kar nekaj vidikov, zato da bomo zagotovili dosego ciljev, kar se tiče. In Evropska unija se je v Montrealu zelo prizadevala za to, To, da Peter nam bo eh, povedal, da so ta pogajanja bila precejšen izziv. Vsi, vse te ključne elemente bomo še naprej ocenjevali, eh, tem obveščamo. Eh, rada bi tukaj zaključila in samo še povdarila, da smo res v ključnem trenutku. Torej, pomemben čas je sedaj eh, pred junijom, ko bo potekal svet Ikeja. Ikeja to... No, sedaj pa GD MOV, Peter Vis, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, zaradi Ikeja decembra eh, državam članicam posnal, poslal osnutek svežnja. In um, do 5. marca morajo države članice poslati svoje komentarje države članice Evropske unije bodo jasno povedale, ponovno pogajamo, kajti ta osnutek je plod dolgih in težkih pogajanj. In Evropa je, kar se tiče številnih točk, izolirana. Stališče Evropske unije ostaja, kot je dajala kolegica ta, da bi si moramo prizadevati za trdne predpise glede upravljanja, zato da se bo to ponovno odprlo na zahtevo drugih držav. Zato želi Evropska unija povedati to, da eh, je treba določene stvari upoštevati, če se bo to ponovno odprlo. Torej naj eh, ponovim, mi ne želimo, da bi eh, ponovno odprli pogajanja, to da verjetno je, da bodo torej države članice so se glede tega koordinirale in namen je ta, da bi, uh, bi države članice Evropske unije podajale skladne um, komentarje v zvezi s tem goriva. Seveda bodo številne države komentirale svežen o Korsiji, eh, industrija in nevladne organizacije se bodo tudi odzvale. Eh, torej, eh, potem bo 13. marca generalni sekretarjat poročal svetu IKEA, potem bo izdelan povzetek odzivov držav članic države članice eh, bodo med majem in junijem poročale in svet se bo 11. junija sestav, torej svet IKEA. Na teh sestankih bodo eh, sprejeli odločitve. Rad bi povdaril, da imamo sedem držav članic plus Turčijo, ki so v svetu IKEA. -jo tam pa je vsega skupaj 36 držav. IKAK eh, bo imel, ima torej 8 glasov. Eh, če bo potrebno, bo svet sprejel odločitev za večino. Če bo, eh, recimo, da bo junija eh, svežen sprejet, eh, bodo ta svežen še enkrat poslali državam članicam, ki ga bodo sprejele ali pa zavrnile. Torej, tukaj gre za standarde in priporočene prakse. In to je običajni postopek, ki je povezan s sprejetjem standardov in priporočenih praks. 73 držav, 73 eh, držav je eh, najavilo, da se bodo udeležile kursije že od samega začetka. Namibija, Botswana in Jamajka so zadnje tri države, ki so se eh, pridružile seznamu. Jaz in kolegi smo na razpolago za vaše nadaljne vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Lize je prvi, ki želi spregovoriti. So eh, prometni politiki zahtevali to, da odpravimo eh, nacionalni davek. Zelo pogosto razpravljamo o tem, da želimo mednarodne predpise, kajti to je mednarodni posel. In Seveda je smiselno reči, da tega ne bomo oblikovali na nacionalni ravni, ampak na mednarodni ravni ali pa vsaj na evropski ravni, če že ne gre na globalni ravni. Potem pa so se našli reči, da tega ne bomo oblikovali na nacionalni ravni, ampak na mednarodni ravni ali pa vsaj na evropski ravni, če že ne gre na globalni ravni. Potem pa so se našli pametne glave in so razmišljali o tem, kakšne učinke bi imela Korsija in kakšne učinke ima eh, nacionalni eh, davek eh, v Nemčiji. In prišli so do sledečega izsledka. Kursija je vredna manj, kajti tu se ne zgodi prav veliko. To ne koristi prav okolju. Evropski ETS je boljši. Ampak tudi to ni dovolj. Zato, da bi bili nacionalni okrepi odvečni. In to je pomembno spoznanje za vse tiste, ki vam je pri srcu konkurenčnost in pa konkurenčna eh, letalska industrija. Kajti na mednarodni in evropski ravni moramo postati boljši, če želimo odpraviti nacionalne ukrepe, eh, ki eh, res izkrivljajo konkurenco. Ampak žal eh, nam to v preteklosti ni uspelo. Pri ETS-u smo uspeli narediti korake naprej. Cena bo rasla in to bo že imelo določen učinek. Poleg tega smo komisiji dali jasno nalogo, da naj zviša delež dražb pri ETS-u. In morda uh, bomo enkrat na točki, ko nacionalni ukrepi ne bodo več potrebni, ampak sa kursijo tega gotovo ne bomo dosegli. In zato gotovo ostaja zahteva tega uh, odbora, uh, Kaj ti glede na to, da odkud se ta hip ne moremo eh, veliko pričakovati in zato, se, zato je naš odbor vedno menil, da um, Evropskega ETS-a za letalski promet nikakor ne bomo odpravili. Sedaj pa bi imel konkretno vprašanje. Zelo kontroverzno razpravljamo o sledečem. Ali bi v okviru korsije tudi um, posaditev uh, dreves igrala določeno vlogo? In predstavniki družb menijo, da to ni mogoče, če že bi bilo to nevarno področje, kajti stranke, deležniki, vlagatelji bi potem lahko spoznali, da eh, bodo imeli velike probleme, če bomo uvedli to temo z drevesi, kajti to bi bilo povezano s številnimi ovirami, to so tudi trebali. Generalna sekretarka nam je pri IKO pokazala video, To je bilo pred nekaj meseci in to je zelo dober, češ da je bil to zelo dober primer za Korsijo. E, mislim, da si letalske družbe ne. Zato me zanima, kakšno je mnenje Evropske komisije. Torej, slišali smo, kako težko je to. Seveda je to težko. E, komisija ni v zavidljivem položaju. Ampak konec koncev mora parlament, potem, ko bo potekel ta sklic, eh, pričali uh, in upam, da uh, uh, bo tekom pogajanj. Hvala lepa, gospod Ekaut. Yeah, um, first... Povezano, kar je bilo zelo jasno namreč. celoten postopek. Uh, ni uh, pregleden. Mi smo izvedeli eh, nekaj o tem um, iz, o, eh, iz informacij, ki so bi morale biti bolj jasne o tem, kako deluje. Kajti mislim, da je to resno vprašanje. Kajti um, Evropska komisija preferencialno obrani, oprostite, ampak v občutek imamo, da je Evropa zelo dobro predstavljena ampak očitno ni izvedbenega akta, ki ga lahko pričakujemo od Evropske komisije. Res od komisije tam pričakujem to, da bo uh, v IKEA-ju na evropski ravni. Kajti mi, kot so, so zakonodajalec, bomo zelo tesno spremljali vse, kar se dogaja, da bi znižali izpuste iz letalskega sektorja in to je zelo slabo. Okay. <laughs> Is anyone else willing? Hvala lepa. Bi uh, še uh, kdo eh, drug želel besedo? Gospod Jolajnen. Res smo zaskrbljeni uh, nad tem, kakšno ulogo je Airbus igral v teh pogajanjih. Ali uh, je komisija vstopila v stik pa preglednosti? Eh, torej, govorimo o dokumentih, ki jih danes ne moremo videti, ker ne bodo ponovno odprti. Ni dolgoročnih ciljev za ta sektor. In Peter Lize je uh, uh, razmišljal o dodatnih okrepih, s katerimi bi torej glede na našo zakonodajo v zvezi z ITS-om, smo mi zavezani kriterijem trajnosti in stike. Hvala lepa. Hvala lepa. Spregovoril bom v imenu Julie Gerling, ki je danes ni tu, bila pa je poročevalka za pregled direktive o EU ETS, ki upošteva um, uh, kursijo IKA. Torej, kolegica se kursija pravzaprav poziva strani, da poziva strani in jih prosi, da ne upoštevajo predpise. In pogosto prihaja do nespoštovanja predpisov. Videli, ali kursija res vodi k nizkoogličnemu letalstvu. Uh, torej, potrebno je tudi več informacij, plačilna domestil za izpustoglika. Uh, Hvala lepa. In gospod Gerbnandi. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil uh, predstavnikom uh, Evropske komisije za njuno prisotnost na današnjem sestanku. Tu so področje, kjer se bo zelo težko boriti proti izpustom eh, CO2. -ja. In vemo, da je letalski sektor eden tistih sektorjev, kjer bo to težko. In če sem čist isko, da Evropska unija boja proti podnebnim spremembam ne jemlje resno. To je moj prvi komentar. In drugi splošni komentar je ta. Eh, letalska industrija, letalski, ki so prikapljale v javnost, to so povedali že kolege pred menoj, ampak ali ni to škandalozno, da uh, stvar, ki je pomembna. Eh, že prej sem povedal, da sem eh, imel občutek, da je zadeva popolnoma za zaprtimi vrati. Eh, tam je govora o podnebno neutralni rasti po leta 2020. To je bilo precej ambiciozno, ampak zatem osnutka ki so ga razposlali državam in sicer v zapečatenih kuvertah, pa vliva In težko je razumeti, zakaj je Evropska unija vrgla puško v koruzo. Imel bi dve konkretni uga. Izvorna resolucija IKA je posem razvodenila, se bo Evropska unija borila za to, da bi okrepili vse, kar bo možno preko. Torej tukaj gre za. Države, kot sta Rusija in Brazilija, so povedale, da tisto, za kar so se dogovorili tisti, ki se tega želijo udeleževati, torej morda bi lahko pokomentirali tudi to. Torej, zakaj je to še vedno možno? Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše komentarje. Sedaj pa predajam besedo znova komisiji. Počutim se kot v odboru Libe, kjer sem že nekaj let. torej tukaj gre za mednarodna pogajanja in ja, seveda. No, slišimo, poslušajmo, kaj eh, bo povedala komisija. Izvolite. Well, much, hvala lepa, hvala lepa za ta vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na ta vprašanja, potem pa bom dal besedo še kolegici, ki bo dodala stvari v zvezi z GD podnebje gospod Lize je bil prvi in je spraševal po um, izravnavi. Ali um, eh, eh, lahko tukaj upoštevamo tudi posaditev dreves. Pristop IKEA k kursiji je takšen, da bi imeli kriterije, ki jih morajo enote spoštovati. In eden od kriterijev je ne, nehnost znižan in drugi kriterij je ta, da imamo močno metodologijo za izračun znižan. Torej, pristop IKEA ni bil takšen, da bi izkoristili nekatere kategorije projektov. Ni negativnega seznama, ki smo ga imeli v Evropi ko smo se odločili, da ne bomo dovolili določenih izravnav eh, v sistemu ETS. Vse bo odvisno od eh, kriterijev za upravičenost za te izravnave. In kriteriji se bodo uporabljali za vse programe, ki zagotavljajo izravnavo. Če bodo kriteriji izpolnjeni, bo eh, projekt dovoljen. Eh, torej eh, tukaj eh, krediti iz gozdarstva niso izključeni, ampak v svežnju Korsije je kriterij, da morajo biti znižanja trajna. In med temi dvema zadevama je povezava. Gospod Eikaut, prvič, to je vprašanje standarda CO2, ja, torej to, tukaj ne gre za Korsijo, tukaj gre za CO2, tukaj gre za podnebne spremembe imamo standarde in priporočene prakse, kar se tiče izpostavcije odvaja za plovila. In gospod Aykaut je spregovoril o stikih, ki jih ima komisija za Airbusom in pa sa celo vrsto drugih deležnikov. Um, torej, katere stike smo imeli takrat, ko smo izdelovali standarde? Ne sramujemo se tega, da smo bili v stiku z vsemi deležniki, vključno z Airbusom, uh, kot največjim eh, evropskim izdelovalcem letal. Imeli pa smo stike tudi za drugimi eh, proizvajalci. Dejstvo je, da moramo vedno sprejemati odločitve, eh, ki temelijo na informacijah. In to je zelo odgovorno. Zato gremo k deležnikom in govorimo s tistimi, ki vedo več o tehničnih možnostih tehničnih rešitev. Naj odgovorim um, na vprašanje o tem, ali je Evropska komisija spoštovala rdeče linije Airbusa ali ne. Evropska komisija ni sprejela navodil od Airbusa, ampak eh, je samo prejmala informacije, se je samo obveščala v tem primeru, se je informirala. Pomembno je to, da si želimo popolno svetovanje za deležniki in želeli bi si tudi več preglednosti v IKO. Eh, IK, IK, IK. E, to je povezano tudi z tem, kar je povedal gospod Gerbrandi, kajti dejal je, da ni bilo prav nič objavljeno. E, torej, zadeve smo poslali v pismih e, in komisija ni dobila kopije. Mi ne želim se upravičevati, da stvari ne delimo z drugimi, samo ugotavljam dejstvo, da smo prejeli kopijo. Toda, Mi nismo država. To je pač napaka, s katero moramo živeti. Pa vendarle eh, poskušamo storiti, kar je v naših močeh, eh, in sicer tako, da koordiniramo države v Evropi, torej te evropske države, ki se z nami pogajajo v Montrealu. Kind of I mean, to... Torej, mi bomo poskušali ponuditi delovni dokument, in bomo zahtevali to, da bi okrepili preglednost eh, procesa KAP teh podnebnih konferenc. Mi smo že prej predložili takšne dokumente te usmerjevanji skupini in sicer to se je zgodilo leta 2016, pa eh, se bojim, da to ni imelo hm, nobenih posledic. Torej, kar se nas tiče, mi poskušamo sodelovati in mi tudi pozivamo k temu, da bi bil postopek bolj odprt v prihodnosti. Kar se tiče pogajalske strategije, eh, kar so omenjali gospod Lekaut in drugi, tukaj pa naj povem, da zdaj trenutno pripravljamo komentarje k svežnu v Korsiji. Čeprav bi lahko sprejeli svežen tak, kot je, ena od naših pogajalskih taktik eh, bi lahko bila, da bi samo poslali pismo in rekli, sprejemamo svežen tak, kot je. Podpišite ga, pa prt. In ko se stvari spet odprejo, je ponavadi tako, da dlje, ko se o njih razpravlja, težje je potem zagotoviti integriteto. In uh, v tem pogledu obstajajo nevarnosti, če bi se ta vprašanja ponovno odprla. Ampak če bi se, bi mi imeli pripravljene komentarje, kako si eh, na ta način, da bi ukrepili okoljsko integriteto in pa transparentnost tega svežna. Eh, vključenih bi bilo več podatkov eh, tudi o skladnosti in upoštevanju strani operaterjev. Ampak mm, v svetu IKO bodo gotovo Eh, tudi nasprotujoče sile, ki ne bodo želele več transparentnosti in s tem problemom se trenutno soočamo. Naša strategija pa je, da proaktivno se pripravimo na možnost, da se eh, ta svežen ponovno odpre. Zdaj smo že v zaključni eh, fazi, v kursi se pogajamo že tri leta, delo se je začelo na skupščini, na kateri ste bili prisotni tudi mnogi izmed vas. In, in to podrobno delo je že bilo opravljeno, tako da mislim, da ne potrebujemo več časa za to, da bi stvar še ukrepili. Moramo samo zagotoviti, da uh, ta svežen ne bo oslabljen. Um, gospod Lenar si je omenil tudi trajnostne kriterije. Veliko kriterijev je bilo odstranjenih iz osnutka svežna. Eh, imeli smo usmerjevalno skupino oziroma sestanek te skupine septembra in takrat sem eh, poročal tudi vam. Novembra pa se je svet odločil o svežnu kursija, eh, ki ga je potem poslal tudi državam za posvetovanje. V umestnem času so bili črtani kriteriji trajnosti in uh, obstajal je izziv za tri, ki so ostali. Uh, In mi smo želeli te ohraniti, vsi so povezani z oglikom. Zagotovili smo tudi, da drugi kriteriji, da bodo eh, še vedno predmet obravnave. In zagotovili smo v sklepu sveta tudi to, da bi te druge kriterije ponovno vključili po zaključku pilotne faze, eh, ki bo trajala do leta 2023 vmesnem obdobju pa se uporablja zelo malo biogoriv, se bo uporabljalo malo biogoriv v letalstvu. Eh, te okoliščine nam niso bile všeč, proučili smo jih novembra, ampak eh, ohranili smo proces, eh, tako da bi ohranili določene kriterije trajnosti. Tri smo uspeli vključiti. Pri njih eh, gre predvsem za biogoriva in pa eh, toplogredne pline. Eh, želimo pa, da bi s časoma po tem umestnem obdobju vključili tudi še več trajnostnih kriterijev. Nič od tega ni bilo lahko doseči. In gospod Gerbrandi je mm, utemeljeno omenil Rusijo in Brazilijo. Mm, oni so, bodo vključeni v kursijo Eh, po letu 2027, eh, ko bo stvar postala obvezna. Do zdaj je prostovoljna, oziroma do tega leta pa bo prostovoljna. In eh, Rusija in Brazilija sta se odločili, da ne sodelujeta. No, nobene take zahteve ni bilo, da bi od začetka morali vsi sodelovati pri kursi in oni so pač sprejeli takšno odločitev obe državi spadata v skupino BRICS in sta tudi pogajalski partnerki. Žal nam je, da se nista javili, eh, da nista na prostovoljni ravni tega sprejeli, ampak z mm, mm, strateškega vidika smo se zelo eh, dobro pogajali in evropejci predstavljajo več kot polovico prostovoljcev, ki bodo uporabljali korsijo od začetka. To smo tudi uporabili pri naših argumentih. Mi Eh, smo vključeni od začetka, želimo zato eh, tudi biti udeleženi pri odločanju, ne moremo pa eh, nažalost samo mi vplivati na rezultate. In kar je povedal gospod Demesmaker v zvezi z neupoštevanjem standardov in priporočenih praks, če se odločite, da tega ne upoštevate, potem morate kriti razliko In druge države lahko proti vam uvedejo določene ukrepe. Torej, če ne upoštevaš in izvajaš teh priporočil, eh, je to lahko zate nevarnost. To je pravni instrument, ki ga imamo in če želimo, da IKO karkoli naredi, eh, bo to potekalo na ta način. Ne bo drugega formata, ne bo neke eh, temu posvečene konvencije, ki bi obravnavala samo korsijo imamo različna, različne standarde in priporočene prakse za okolje, za CO2, za varnost. In eh, to niso nepomembne stvari. Varnost je ključnega pomena za vse izmed nas. Ampak posledice, če država ne upošteva eh, teh eh, praks, eh, lahko vodijo do tega, da te izključijo. Če upoštevaš, če določena družba upošteva standarde in priporočene prakse, pa ne more biti izključena. Evropske države v IKAK zelo trdo delajo za to, da bi se ohranila naša okoljska integriteta. Eh, kako bo vse skupaj izvajano, to še ni jasno. Bomo pa začeli izvajati kursijo, pogajamo se zdaj o tem in vsi bodo tudi spremljali, kaj bo naredila EU pri izvajanju. Če ne bi bili dejavni, potem uh, bi bili drugi akteri še manj obvezani k temu. Hvala, Peter. In če želim eh, vas še dopolniti, potem mi dovolite eh, nekaj opomb. Kar se tiče kreditov za gozarstvo, to je dobra možnost. Moramo pa še proučiti, kako bo proces izgledal. To je tudi področje, kjer imamo dobre rezultate in tudi dobro stališče v EU. Eh, v evropskem kontekstu to zaenkrat ni dovoljeno trenutno imamo v osnutku svežna v IKO, ne nujno glede SARPA, ampak pri izvedbenih elementih, eh, zelo splošne kriterije eh, glede upravičenosti posameznih enot. Ampak eh, kako se bodo ti kriteriji uporabljali, pa bo predmet odločitve IKA, sveta IKA. In to zaenkrat še ni jasno. ni jasno, kako bodo tisti, ki sprejmajo odločitve, ukrepali. Je pa jasno, da v trenutnih razpravah veliko partnerjev eh, želi to, da se vključijo tudi eh, krediti mhm. iz gozdarstva. Eh, imamo katalog eh, za različne vrste izravnav. In gozdarstvo je tudi eh, prisotno, tudi predstavlja eno možnost. Eh, to moramo eh, imeti v mislih. Potem mm, proces še poteka, kdo bo na koncu sprejel odločitev, bomo videli v Montrealu. In to se zdaj tudi odraža v resoluciji, namreč gre za dvojno obračunavanje. Tudi pri izvedbenih elementih eh, se to omenja, ampak stvar še ni rešena. Eh, z podnebnega vidika vsi vemo, kako je to pomembno.